Okay. I... Vse je v redu. Govoril bom špansko. Zato si ne denite slušalke, prosim. Okay. Bueno, empezamos la, la sesión con la presentación del informe anual de 2010. No, začenja, nadaljujemo z sestankom, z uh, predstavitvijo izvršnega direktorja Evropskega ustanove za demokracijo Jeržija Pjonovskega, ki je danes tukaj zveč, eh, popovdne z nami. Dobrodošli na sestanku odbora za zunanje zadeve. Evropska ustanova za demokracijo je ustanovljena leta 2013 in od takrat v štirih letih je eh, bila zelo aktivna ter um, je Evropski uniji pomagala na področju financiranja. Eh, res je bistveno kot inštrument podprla demokracijo. To je eh, neodvisna, neodvisni sklad, v, ustanovljen v skladu z belgijsko zakonodajo in eh, hitro lahko zagotovi finančna sredstva, včasih celo samo v dveh dneh. In to je posebej korisno, ko uh, je eh, potrebno denar zbrati hitro. Uh, ima vključu, od leta 2015 je izpeljala 350 različnih eh, pobud eh, po celem svetu in eh, gre širše od Evropske unije in njenih sosedov, tudi v Rusijo, ehm, zalivske države, Saharo in tako naprej. In od leta 2017 ustanovni v, v odbor um, tudi eh, potrjuje pobude na Zahodnem Bolganu, Balkanu. Najlepše hvala, dajem besedo sedaj gospodju Jeržimu Pjomanovskemu. Najlepše hvala, hvala, da ste v Evropskem parlamentu nam omogočili predstavitev. Eh, Evropske ustanove za demokracijo. Zelo pomembno je, da imamo to tako priložnost na letni osnovi, kajti tako lahko um, sproti obveščamo uh, parlament o naših eh, dejavnostih in eh, seveda tudi eh, pridobivamo podporo mnogih članov parlamenta. Odnosi med našo ustanovo in Evropskim parlamentom so izredno močni in ehm, dodatno utrjeni z vodstvenim mehanizmom. Devet namreč evropskih eh, držav je v našem upravnem odboru. Eh, to pa pomeni, da je devet držav eh, na stalni osnovi vključeno v naše delovanje. In pripravljamo poročilo o tem vsakih šest mesecev. V zadnjem letu, letu 2017, smo nažalost bili priča eh, velikim izzivom za demokracijo. V mnogih državah je eh, bilo veliko težav, celo eh, konfliktov, toksičnih zgodb za politiko in demokracijo. Nevarnosti so prisotne tudi v sosedstvu Evropske unije, kjer je naša ustanova najbolj aktivna. To pomeni veliko izzivov za nas, pa tudi pomembno je za naš eh, pristop k mednarodnemu sodelovanju, ki temelji na vrednotah. Z veseljem bom spregovoril o našem letnem poročilu za leto 2017, katerega osnovni naslov je podpora ljudem, ki se borijo za demokracijo. To poročilo eh, je na voljo tako v elektronski kot eh, tiskani obliki. kot eh, pravi naslov eh, pomoč ljudem, ki se borijo za eh, demokracijo, naj izpostavim, da so ljudje v srčiki našega dela. Na stotine ljudi podpiramo in uh, mnogi so pri tem prevzeli mnoga tveganja. Leto 2017 je bilo pomembno uh, delo za, uh, leto za konsolidacijo naših naporov. To je naše četrto leto delovanja kot ustanove kajti začeli smo formalno delovati leta 2013 in odločitev o ustanovitvi ustanove vsega v leto 2011. V tem obdobju smo konsolidirali svojo pozicijo kot eh, kredibilna organizacija za podporo demokraciji. V zadnjem mesecu letu smo eh, podprli več kot 160 pobud in za demokratične eh, aktiviste v 20 državah državah eh, v soseščini Evropske unije. Financiramo najbolj aktivne aktiviste v okviru lokalnih kontekstov, ki se na nje odzivamo, ter eh, to povezujemo z področjem podpiranja demokracije. Naj samo povem, da Evropska ustanova za demokracijo ni edina to vrstna v Evropski uniji, tudi obstaja tudi Evropski inštrument za demokracijo in človekove pravice v, na tem področju in zato se moramo še posebej potruditi, da smo si med seboj v pomoč, da smo komplementarni in zagotavljamo eh, pomoč, ki je drugače ni dobiti. Naš eh, upravni odbor je sprejel širitev na eh, Zahodni Balkan leta 2017 in se taj se odzivamo na zahteve za podporo, ki podpirajo predvsem civilno družbo, neodvisne medije in politične aktiviste, še posebej mlade. Glede tega, te podpore, Eh, pa eh, pomeni, da podpiramo tudi druge programe za podporo demokraciji in seveda eh, pristopanje Zahodno-Balkanskih držav Evropske unije. V zadnjih treh mesecih sem imel možnost, da obiščem štiri glavna mesta na Zahodnem Balkanu. Imeli smo, bili smo priča resnim in vsega, Eh, energičnim odzivom na to odločitev decembra leta 2017. Eh, želimo osvestiti eh, operativce, kako deluje Evropska unija in kako jim lahko Evropska ustanova upomaga. Dobivamo veliko bolj natančno definirane zahtevke in dobro opredeljene modele razumemo, da eh, je naše delo vezano tudi na Brusel in veliko glavnih mest eh, držav članic. Tu, delo, tu se je delo tudi povečalo za podporo demokraciji in seveda moramo nuditi politično svobodo eh, tudi za drugačno delovanje. 23 držav članice Evropske unije in Kanada so prispevali v proračun Evropske ustanove za demokracije. Eh, združ, komisija omogoča za svojim prispevkom finančno in eh, drugo stabilnost za našo ustanovo. V vsakem primeru pa eh, so prispevki pomembni za našo dolgoročno stabilnost. In v tem kontekstu v vaših eh, eh, glavnih mestih, eh, prosimo, sporočite, prenesite to sporočilo odločevalcem. V letnem poročilu smo naredili pregled eh, političnih okolij, kjer eh, delujemo od eh, prehodnih do avtoritativnih in tistih, kjer prevladujejo konflikti oziroma vojne. In vsaka, vsak tak kontekst nam daje možnost za drugačno delovanje in pripravo študij primerov. To eh, vključuje tudi vzhodno partnerstvo, Afriko, kjer imamo nekonvencionalni pristop in se odzivamo na različno realnost na terenu. Investiramo v ideje in ljudi, ki imajo te ideje in jim omogočamo delo v težkih, včasih nevarnih okoliščinah, kamor mnogi donatori ne morejo priti. Danes ste že omenili, kako hitro lahko zberemo sredstva. Le en tak primer se je sicer zgodil do sedaj, ne smemo predsanjevati naših zmožnosti, smo pa vendarle hiter mehanizem. E, za nujne primere pomoči je e, čas za e, zbiranje sredstev okrog dva do tri tedne za standarde, eh, zahtevke pa seveda se držimo drugega okvirja. Eh, upoštevamo zmožnosti državljanov in želimo krepiti njihove zmogljivosti. Eh, govorijo o svoje zgodbe na uh, oseben način in to osebno dimenzijo posebej izpostavljamo, kajti to uh, predvsem predstavlja, eh, kakšne so dejanske razmere v nekem kontekstu in koliko se da doseči za preprosto kombinacijo malo podpore, kot je organizacija, kot je naša in veliko volje ljudi na terenu ta kontekst in realnost sta lahko različna, vendar vsi aktivisti in podprte organizacije kažejo, da je močna demokracija tista, ki zagotavlja človekove pravice in dolgoročni napredek. E, ljudje se borijo proti korupciji, e, ščitijo. Um, sposobnost oziroma eh, pravice združevanja in govora, pogosto so tarča napadov. Naprimer, Dimitrov Bulok, ki je v Harkivu v Ukrajini bil izvoljen uh, za uh, um, uslužbence v javni upravi, ter je izpostavil um, korupcijo v mestu. Eh, Augusta 2017 so Bullock napadli in težko pretepli na poti v delo in um, storilcev niso izsledili. To je eh, realnost aktivistov, ki, kjer vlada eh, strah in brutalnost, ne pa pravna država. V Egiptu smo videli mnoge um, aktiviste za človekove pravice, ki so jih eh, aretirali pod eh, lažnimi izgovori in obtožbami. Ne boste verjeli, eh, vendar odvetnika, ki je prišel zaščititi aktivista na policijo, so ravno tako prijeli. Ampak ta, to strahovanje ni odvrnilo dela teh poštenih in hrabrih ljudi. Eh, še vedno eh, zagotavljamo eh, pomoč v Belorusiji in druge, tako da lahko delujejo naprej. V konfliktnih območjih pa si za vzemamo, da pomagamo ljudem, ki trpijo zaradi nestabilnosti in vojne. Naprimer v Siriji eh, podpiramo eh, vse tiste, ki se eh, soočajo z spremi, stalnimi spremembami in vojno. Tako da lahko tudi v prihodnje lahko igrajo svojo vlogo v zagovarjanju demokracije in vladavine prava. Imamo tudi pobude na področju eh, civilne družbe eh, in izobraževanja v Libanonu in druge. Prejšnji teden sem se vrnil iz Libanona, kjer sem se srečal z uh, mnogimi aktivisti, ki govori, delajo na področju uh, civilne izobraž, državljanske izobraževanja. Um, medijskih platform in tako dalje. Bili smo v Tripoliju, eh, kjer eh, so spremembe zelo velike in kjer so se razmere zelo zaostrile z prihodom sirijskih eh, beguncev. Posebna skupnost obstaja za pomoč beguncem kulturno in politično dolgoročni načrt je imeti državljansko vodenje eh, v takih eh, libanonskih eh, središčih in z upanjem, da se bodo begunci nekega dne vrnili v Sirijo. Srečal sem se z najrazličnejšimi partnerji in ugotovil, da so razmere za sirijske aktiviste izredno težave in eh, potrebujejo pomoč bolj kot kadarkoli prej. EDI eh, e je odigrala pomembno vlogo kot organizacija, ki podpira neodvisne medije. Eh, ravno tako smo dali pomembno pomoč neodvisnim medijem v, v Rusiji in Rusiji. Eh, na Bližnem vzhodu ter na severu Afrike. Eh, zatiranje svobode tiska je velik problem. Približno ena tretjina naše pomoči gre za medije. Poskušamo uporabiti sredstva tam, kjer bodo dosegle največje učinke in eh, naše eh, financiranje omogoča eh, rast neodvisnih medijev kot kredibilnih in usposobljenih. Pri tem pa gremo širše od vzhodnega partnerstva in vzhodnega partnerstva podpiramo tudi rusko govoreče eh, medije. Eh, začeli smo z novim skladom in sicer eh, sklad kreativne vsebine v ruščini in sedaj postaja to neodvisen, pomemben inštrument, ki ga financira veliko donatorjev. Cilj je zagotoviti pluralnost in uravnoteženost rusko govorečih medijev leta 2015 eh, smo v EDE e podprli nekaj posebnih eh, pobud eh, za to, da bi se postavili po robu v ruski propagandi. Turizem, terorizem, bistvo je da so nevarnosti največje po drugi svetovni vojni e, in tukaj e, Kremelj igra pomembno vlogo ter zagovarja, da so zahodne demokracije enako e, korumpirane in zatiralske, kot je sama, sam ruski režim. Pri tem seveda eh, si trudimo spremeniti pokrajino in v ED imamo možnost delati z aktivisti, ki jim je jasno, kaj pomeni delati v demokraciji in ki so se pripravljeni žrtvovati za sprejem, spremembo družbe in njihovo demokratizacijo. Poskušamo več pokazati solidarnosti z ljudmi, ki se borijo za ideale demokracije. Upam, da boste eh, z veseljem prebrali del poročila, ki govori o zgodbah poguma. Eh, hvala za vašo pozornost in seveda pripravljam sem odgovoriti na vsa vprašanja. Muchas gracias. Empezamos con el turno de debate. Eh... Hvala lepa. No, sedaj pa. Eh, gospod Dips v prvem krogu vprašanja.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 Izpostavil bi, da je že pet let, odkar ta Evropska ustanova za demokracijo deluje in pravzaprav sedem, odkar je bila podana pobuda. V uh, dveh letih uh, smo uh, uspeli uh, usposobiti za delovanje to ustanovo in ta ustanova je pravzaprav dosegla veliko podporo eh, mnogih eh, držav članic. Vključena je tudi Kanada, ne samo devet članic eh, upravnega odbora v upravnem odboru iz Evropske unije. Dosegli smo neko sorazmerje pri finančnih pobudah na uh, Bližnjem vzhodu in na ta način nekako uh, uravnovesili tudi vse, kar se e, počne e, na sredozemlju. E, torej, 160 pobud lansko leto predstavlja veliko številko. Naj Eh, poudarim, da je ta ustanova odličen inštrument eh, za hitro odzivanje na tisto, kar se dogaja. Na, eh, ne gre le za aktiviste in človekove pravice, ampak tudi organizacije na tem področju, ki potrebujejo financiranje oziroma finančno podporo Evropske unije. Evropska unija oziroma skladi Evropske unije eh, eh, so namenjeni predvsem posameznikom v okviru EED oziroma s posredovanjem EED. Eh, veliko, mislim, ste dosegli in zato se vam moram zahvaliti. Potem pa naj spregovorim še o samem mandatu za Zahodni Balkan. To je ključnega pomena v o, smislu celotnega pristopa vključevanja e, balkanskih držav v Evropsko unijo. Zelo pomembno je, da se odzovemo na e, vse pobude, ki prihajajo e, iz teh držav, ki se pripravljajo na članstvo v Evropski uniji. E, In veliko teh pobud prehaja iz civilne družbe, ki si želijo jasnost uh, preglednost uh, za naše strani, če sar ne zmoremo vedno v uradnih stikih in zato je potrebno delati bolj uh, na terenu oziroma v bazi. Uh, kakšno je vaše mnenje o finančnem jamstvu uh, za. Uh, države, ki so se poznaje priključile v Evropski ustanovi za demokracijo. In tudi eh, še eno vprašanje imam glede podpore eh, secondmenta oziroma eh, pošiljanja delavcev ali svetovalcev in strokovnjakov na določena območja. Torej, kaj je narejeno na tem področju? Eh, se upravičujem, sprva gospa uh, eh, Fatiga. No problem, Petras. <laughs> Can... Res uh, ni težava, pravi gospa Fatiga. Uh, gospod direktor, najlepše hvala za vašo predstavitev letnega poročila ustanove za demokracijo. Eh, hvala, da ste prišli na odbor za zunanje zadeve. Strinjam se in lahko tudi sama potrdim na osnovi svojega vsakodnevnega dela v parlamentu, da uh, eh, imam uh, na voljo kar nekaj um, strokovnih dokumentov, ki so nam na voljo na osnovi dela Evropske ustanove za demokracijo, za kar se ji seveda eh, ustanovi in vam in vašim sodelavcem iskreno sodel zahvaljujem za vašo eh, sposobnost eh, priprave pregleda stanja. Sama sem včasih sodelovala pri pripravah um, tega poročila, ko je šlo za strateško komuniciranje Evropske unije in držav članic. Ravno tako bi uh, želela uh, pohvaliti sposobnost vaše ustanove, da deluje na izredno hiter način v izredno hitro spremenjajočem se okolju. Uh, Seveda, uh, to je možno zaradi novega uh, načina razporeditve nalog, kot ste sami rekli, in tudi uh, eh, povdarek na uh, Zahodnem Balkonu je nekaj, kar vsi podpiramo. Ampak istočasno tu, imate tudi sposobnost uh, spremljanja hitrih sprememb uh, jih eh, hitro ugotovite in najdete eh, nove načine delovanja. Z zanimanjem sem spremljala to platformo za vsebino, eh, ki pokriva širok nabor neodvisnih medijev. Po mojem mnenju, se to lahko uporabi tudi na drugih področjih našega delovanja, tudi seveda upoštevaje um, strategije Evropske unije in napade proti njej. Moje vprašanje pa je vezano na finančno stabilnost po Brexitu. Kako vi to vidite? Kako vi vidite položaj? vem ali več, kakšna pozicija oziroma kakšen položaj je, kakšne so razmere, ampak bi vas prosila, da razmislite o uh, razvoju dogodkov v prihodne in mogoče lahko malo bolj uh, elaborirate načrte za um, širitev na uh, rusko govoreče medije. In kako učinkovito je vaše delovanje na tem področju? Ali ste že sprejeli kakšno oceno? Najlepše hvala. Eh, sedaj pa eh, gospod eh, Avštrijevčus. Hvala. Uh, pravzaprav je uh, dobro, da se šele sedaj uh, oglašam, čestitam ne samo Jiržiju, ampak tudi uh, Elmarju Broku. Ja, o tebi govorim, Elmar, si prepoznal, da sem izgovoril tvoje ime? Torej, države ki jih pokrivate v Evropski ustanovi za demokracijo, niso na vodilnem mestu, ko gre za spoštovanje človekovih pravic, eh, upravljanje in svobodo tiska ter tako naprej. Torej, povečati je treba raven vsega tega ali vsaj poskušati spodbuditi procese najrazličnejših vrst, ki so potrebni vaše prednosti. Vaša prednost je v tem, da ste fleksibilni, se lahko hitro odzivate in se lahko zelo praktično osredotočate pri dajanju konkretne finančne pomoči. Najpogosteje uh, na, uh, direktno na Eh, aktiviste in organizacije, ki pričakujejo to pomoč in upam, da bomo v naslednjih letih eh, videli še več rezultatov. Eh, všeč mi je, da se osredotočate na osebne zgodbe aktivistov. Zelo pomembno je, da jih podpremo, da jim zagotovimo vidnost, prepoznavnost v Eh, medijih in verjamem, da, med, da so med njimi uh, bodoči um, dobitniki uh, nagrade Saharov in podobno. Uh, in mislim, da so kakovostni uh, Eh, rezultati danes eh, dobri, dober obet za prihodnost. Rekli ste, da ste eh, svoje delovanje bolj usmerili na Zahodni Balkan. To je dobrodošlo. Želim vam vse dobro na tem področju. In omenili ste tudi Turčijo. Ste, ali ste lahko bolj specifični glede Turčije? V veliko smo razpravljali o situaciji v Turčiji v tem odboru, o različnih vedikih. Zato me zanima, kakšne projekte pa imate v Turčiji. In ali obstajajo eh, kakšne možnosti, da se razširite čez 20 držav, kjer vodite svoje eh, dejavnosti ta hip in vam želim seveda v prihodnje eh, čim več um, uspeha. Najlepše hvala, gospod Mesec. Thank you, chair. Um... Hvala, gospod uh, predsedujoči. Pozdravljen, eh, gospod Pjemenovski, na našem odboru, tudi v mojem imenu. Naj eh, povem nekaj zelo očitnega na začetku. EED eh, seveda ima vse razloge za obstoj. In če si pogledamo, kako na svetu obstaja vedno manj prostora za civilno družbo in nevladne, nevladne organizacije, bo vaša Evropska ustanova za demokracijo lahko še dolgo obstajala. To je mogoče slaba novica. Dobra novica je pa, da svoje delo upravljate izredno dobro. Vse to uh, početje. Eh, fleksibilnost, eh, kratkoročno financiranje, srednjeročno financiranje je seveda absolutno odvisno od eh, ustreznih verov in pridobivanja teh verov. Seveda podpiramo širitev na Zahodni Balkan, seveda v tem parlamentu se manj ali več vsi strinjamo, da to je potrebno ampak moramo istočasno zagotoviti, da obstajajo ustrezna sredstva oziroma viri za izvajanje teh nalog. In tako sem prišel do pol vprašanja in pol pripombe. Če začnem s pripombo, zelo eh, eh, obžalujemo, da mnoge države članice še vedno ne dajo finančnega prispevka EDA-ju oziroma vaši ustanovi in obžalujem, da iz teh eh, držav članic ni eh, naših kolegov danes in sicer iz eh, Francije, Italije in Portugalske, ki bi nam mogoče lahko razložili, zakaj njih podpore njihove države, še zlasti, ker so tukaj kolegi iz vzhodnega dela Evrope in če si želimo vsaj nekega približnega sorazmerja ali ravnovesja med jugom in severom oziroma vzhodom in zahodom, potem potrebujemo uh, jasne razlage. Res bi si želel slišati, kaj pravijo naši uh, kolegi na to temo v odboru AFET. Po drugi strani, kot eh, skupina in kot eh, odbor, eh, zelo pozdravljamo, da ste svoje območje dela razširili na medije in boj proti korupciji. To se nam zdi ključnega pomena in to lahko odigra posebno vlogo zlasti pri represivnih režimih. Predvsem mislim na države, kjer taki represivni režimi obstajajo. In v to smer eh, res podpiramo vaše delo. To so primeri, ki imajo velik odmev v družbah eh, pod takim režimom. In tukaj eh, lahko res eh, se zgradi močna politično motivirana civilna družba. Vsem drugim pa lahko še posebej razpravljamo in naj torej še enkrat izpostavim, pomembno je, da ste tukaj in da delate to, kar delate. Eh, kolega Venta. Hvala. Gospod Venta, prosim. Eh, hvala, predsedujoči. Hvala gospodu veleposlaniku in je D za prizadevanja na področju demokratizacije eh, jugovzhodne soseščine. Eh, to so zelo pomembne spodbude, eh, ki nam dovoljujejo navezave za neformalnimi skupinami, ki sicer tudi ne bi bile upravičene do subvencioniranja programov. Dejansko je preteklo leto bilo zelo polno izzivov, kar zadeva demokracijo in tudi 28 je kar težavnih. Eh, kar zadeva lokalne partnerje, so zavezani promoviranju eh, demokratičnih vrednot, da bi premostili te eh, probleme sprašujem glede eh, trajnosti eh, projektov, eh, ki jih podpira EDE. Mislim, da je to zelo pomembno, če želimo zagotoviti trajnostni učinek te podpore. Ali imate kaj informacij o spodbudah, ki potem, ko so dobile sredstva ali da so postale samovzdržne oziroma še vedno zavisijo od zunanje podpore? hvala. Uh, kolegica Hartens. Yes, thank you for joining us and... Hvala, eh, da ste tukaj tudi z moje strani. Zelo cenim aktivnosti EDEA in mislim, da je to ena boljših odločitev, ki smo jih sprejeli. Uh, in zahvaljujoč eh, gospodu Buzeku in tistim, ki so spodbudili to pobudo. Eh, to, kar me zanima eh, in skratka izkoriščam priliko tega srečanja, da omenim eno od zadev, s katero se konstantno ukvarjam. To, kar bi želela vedeti, je v kontekstu, kako se EU lahko sooča z eh, zgodbami ruske propagande in vsemi razvoji povezanimi s tem. Ehm, in sicer imamo tu poročilo Ane Fotiga izpred nekaj časa. In sicer, ko je šlo za vzpostavljanje neodvisnih medijev, eh, ki naj bi eh, omogočili neodvisni kakovostni žurnalizem, da je to pravzaprav ena glavnih aktivnosti, ki naj bi jo podpirali. Eh, vendar pa vidim, da zlasti v vzhodnoevropskih državah, v naših partnerskih državah, eh, eh, da neodvisni novinari, da se ne soočajo z, mo, z političnim pritiskom, pač pa tudi z nezmožnostjo preživetja na osnovi svojega dela, delo, ki ga mi visoko cenimo, ko se srečujemo z njimi. Eh, tako da se eh, z naše strani soočajo z željo, eh, da bi po kratkotrajni podpori strani EU oziroma drugih postali samozdržni pri svojih projektih. Vendar pa je moja izkušnja do sedaj, da to ni dokaj verjetno, da bi jim to uspelo. In zato bi me zanimali vaši zaključki glede tega, kaj ti moram ponoviti, kako se odzvati na propagando. Eh, moj najboljši nasvet eh, je ponovno, eh, da podpiramo kakovostno novinarstvo, dobro informativno politiko in neodvisne medije in novinarje. Hvala. Sedaj pa gospod Brok. Eh, hvala, predsedujoči. Eh, samo nekaj manjših pripomb. Eh, te inštitucije obstajajo že nekaj let in tako, da se to deloma šele vzpostavlja, vendar pa želim sodelavcem inštituta sporočiti, da dejansko delajo v zelo težavnih okoliščinah in zato sem z veseljem prisluhnil vašim besedam in mislim, da je ideja, da nekaj napravimo, da tam, eh, kjer eh, se uradno težko nekaj doseže preko eh, izplačil pomoči. Skratka, da imamo tu dodatne možnosti uporabe manevrskega prostora. Eh, dejansko gre za praktično pomoč, eh, ne za limelight. Eh, kajti s tem bi inštitucija. Eh, Eh, napravila napako, če bi se vključila v politične debate. To ni naloga te fundacije, ampak konkretno v majhnih korakih pomagati skupinam, ki imajo težave, ki eh, delajo v težavnih okoliščinah, zlasti v državah, kjer ni ali pa skoraj da nobene demokracije in pravne države. Zato moramo tudi paziti, vedno ko gremo na Balkan, eh, da dejansko eh, podpiramo delo tudi tam, eh, kjer so diktature, kjer je to delo ogroženo. Zdi se mi zelo eh, dobro to, kar je rekel gospod Mesarič glede uravnoteženosti. Mislim, da nam je do sedaj uspelo, da smo omogočili to ravnotežje. Na to je bilo tudi upozorjeno v vaših točkah. Ideja živi od letnih prispevkov Evropske komisije in držav članic, pa tudi strani drugih držav, ki niso države članice. Vendar pa je to treba vedno znova pridobivati. To ni neka permanentna podpora in žal moramo ugotoviti, da države Južne Evrope da se zelo nesorazmerno malo ali pa sploh nič udeležujejo v financiranju, čeprav so članice Evropske unije eh, oziroma članice EDEA. Vse države članice so članice tudi v upravnem odboru, vendar pa je udeležba pri financiranju zelo neuravnotežena in morda nam kolegice in kolegi morda lahko pomagajo, eh, da doma pogledajo na eh, kakšen način bi bilo možno spodbuditi vlado, da bi nekoliko več storila za to, da bi imeli to um, boljše ravnovesje. Če si pogledamo eh, tudi eh, razvoj v eh, sredozemlju, potem bi bilo dobro, če bi bili bolj dejavni, kaj ti pogoji niso vedno podani in zato predsedujoči tudi v tem odboru moramo ponovno razmišljati o tem, na kakšen način eh, bi navezali tesnejše eh, stike z državami na jugu, ko gre za vzpostavljanje demokracije in pravne države v našem sosedstvu. Hvala lepa. Eh, hvala. Gospod Pomjanovski, prosim. Vprašanje je bilo zelo veliko. Prosim, če lahko odgovorite na nje. Uh, Hvala lepa vsem poslancem in poslankam, ki ste sodelovali v tej razpravi. E, mi smo veseli, da ste povedali toliko prijaznih besed o našem delu. Dobro je, da imamo vašo podporo. Vsa vprašanja so zelo relevantna in so tudi del e, naših vsakodnevnih skrbi. E, pri odgovarjanju bom šel kar po vrstnem redu. Z, zastavljanja vprašanj. Gospod Šip, vi ste spraševali eh, po sredstvih eh, in eh, podpori iz držav članic. Torej, seveda je res, finančna sredstva niso edina pomoč, ki jo lahko dajejo države članice. Danska nam je namreč eh, pomagala svetovalcem eh, in sicer celo leto je bil pri nas, to je edina kadrovska pomoč, ki smo jo dobili, eh, Potem smo dobivali tudi podporo veleposlaništev držav članic po državah, po katerih smo mi potovali, kjer smo imeli svoje misije. Prva uh, stična točka, uh, kontaktna točka je delegacija uh, eh, EU, uh, vendar uh, Poljska, Nemčija, Nizozemska, Švedska, Norveška. Uh, Eh, so nam eh, tudi eh, pomagale. Nisem pa naštel seveda vseh. Pomagajo nam z informacijami ali pa z neposredno pomočjo, dajejo pomoč pri organizaciji sestankov, pri prevozu in podobno. To, ta pomoč je zelo pomembna in to čutimo na terenu. Mi tudi dajemo informacije veleposlanišč držav članic, ko gre za varnostna vprašanja. Mi eh, dajemo svarila, prosimo tudi za diplomatsko podporo, zato da lahko izvajamo pritiske in imamo tudi jasne signale, da ta eh, pritisk pomaga. Eh, to je tudi zelo pomembna oblika podpore. Uh, Eh, tako kot eh, vsaka druga organizacija, tudi mi nismo zadovoljni s sredstvi, ki jih prejemamo eh, in ki jih zberemo. Vedno je mogoče pridobiti več sredstev in naša ustanova EED ugotavlja, da ni uravnovešenosti med članicami EU in sicer razlika je med eh, tistimi, ki so geografsko bolj na severu in tistimi, ki so geografsko bolj na jugu Evrope. Mi eh, cenimo eh, podporo Evropskega parlamenta, ki vpliva preko nacionalnih parlamentov, preko politično odgovornih. Eh, torej, dobro je, če nas podprete, mi potrebujemo več sredstev, eh, na ta način eh, bomo lahko ponujali bolj fleksibilno podporo in bomo lahko tudi načrtovali našo strategijo dolgoročneje in ne zgolj za obdobje enega ali dveh let. To je pomembno za prihodnost in e ideja. E po Brexitu je stabilnost eh, EED-ja še vedno eh, varna. Eh, mi smo seveda opravili eh, jasne eh, analize oziroma komisija eh, je to opravila, vendar eh, evropski proračun po Brexitu bo pravi izziv in upam, da bomo še naprej dobivali podporo Evropskega parlamenta v skladu s prijaznimi besedami, ki smo jih mi slišali danes tukaj in da boste pomagali zaščititi proračun namenjen EED-ju. Eh, e Kar pa zadeva eh, specifične prispevke Združenega kraljestva, eh, to vprašanje so zastavili tudi na sestanku upravnega odbora. Sručeno eh, kraljestvo je namreč eden izmed pomembnih eh, eh, donatorjev za proračun EED-ja. Spraševali so, kaj bo po brexitu. Odgovor je bil zelo jasen. Če zapuščajo EU, to ne pomeni, da zapuščajo Evropsko celino in EED je Evropska ustanova za demokracijo in ne ustanovi, eh, ustanova Evropske unije za demokracijo. Torej imamo jasen signal eh, vlade Združenega kraljestva, da bodo še naprej podpirali eh, to našo ustanovo. Združeno kraljestvo je tudi zelo aktivno in eh, daje sredstva za podporo neodvisnih medijev in eh, zatiranje propagande in podobno. Eh, povedal sem že, da gre za večmiljonsko več letno podporo. Kar pa zadeva učinkovitost medijev oziroma dela z mediji v ruskem jeziku, To je spraševala gospa Fotiga. Mi nimamo takošnjih rezultatov, nič se ne zgodi čez eh, noč, delamo že dve leti, delo je naporno in mi vsi moramo eh, priznati, da smo zamudili določene eh, procese da smo jih spregledali. E, strokovnjaki so nam dosti krat povedali zgodbo e, že leta 2010 je Marija Lipman eh, eh, predstavila eh, dobro analizo. Prikazala je, kako prevzemajo nadzor nad mediji, kako ti vplivajo na družbo in sosednje družbe. To smo pa tedaj spregledali. Tedaj sem bil v drugačnem položaju kot danes, vendar dobro bi bilo, če bi imel priložnost to tedaj spoznati in reagirati, žal pa nismo. Eh, torej, imamo sedaj pozno reakcijo, procesi so dolgi in mi potrebujemo eh, stabilne, eh, dolgotrajne ukrepe, vendar pomembno je, da imamo jasne zamisli, da imamo ljudi, ki razmišljajo o teh zadevah in ki so dosegli že kar znatne uspehe. EED e e je predlagal tri pobude v letu 2015 in sicer, da bi imeli neko vozlišče za izmenjavo eh, med mediji v ruskem jeziku. Eh, to vozlišče ima sedež v eh, Pragi, že deluje več kot dve leti. Potem pa imamo sredstva za ustvarjalne produkcije, ki so neodvisne s tem se pravzaprav uh, ustreže potrebam uh, gledalcev, publike. Tu ne gre samo za uh, eh, potroške odaje, kuharske odaje in podobno. Imajo odlične odej, ideje, vendar marsičesa niso mogli uh, uresničiti. Mi jim pomagamo z uh, Eh, financiranjem. Prvotni rezultati, prvi rezultati so zelo obetavni in ugotavljajo, da eh, je publike če dalje več. To je pozitiven trend. Hvala lepa. Eh, Petra Sostreviču, ki pravi, da popraševanja ne zmanjkuje. E, to dejansko ugotavljamo vsak dan. E, e, vsako leto imamo več kot tisoč prošen, vse natančno preberemo, imamo interakcijo s partnerji in mi financiramo deset odstotkov približno se pravi, izziv je velik in težko je, ko moramo izbirati med eh, tako dobrimi publikacijami in potrebami posredstvih. Eh, glede lokalnega lasništva ste tudi spraševali. Operativni model, ki temelji zgolj na povpraševanju, zgolj na lokalnih eh, pobudah, ki se dogajajo, ne glede na to, ali eh, damo podporo ali ne. Eh, torej, ti ljudje so aktivni eh, in zaradi tega imamo občutek, da je odgovor Eh, jasen. Mi se ukvarjamo s pobudami, ki so zakoreninjene v lokalnem kontekstu. EED torej se sooča številnimi izzivi. Eh, to je mehanizem, ki zapolnjuje vrzeli. Eh, mi seveda spoštujemo ta operativni model in redko kdaj stvari ponavljamo ponavadi dajemo pravzaprav eh, široko strokovno zranje eh, in potem pa Eh, dajemo tudi specifično pomoč. Mi prevzemamo eh, tveganje, dajemo hitro, nekonvencionalno pomoč. Ko pa je organizacija vzpostavljena in ima svoje zmogljivosti eh, in se uspešno poteguje za evropske denarje, se poteguje za denarje glavnih donatorjev, potem Eh, delajo seveda v okviru eh, stabilnejših, dolgotrajnejših eh, programov. Imamo tudi sistem spremljanja in mi vse te sisteme zabeležimo. Potem pa Turčija. Mi imamo tudi tam projekte, zaradi očitnih razlogov pa ne morem biti specifičen. Okolje tam Eh, nikakor ni eh, enostavno in to sodi med tiste projekte, ki jih ne boste našli na naši spletni strani. 30 odstotkov eh, sredstev EED-ja ne prikažemo na spletni strani. Ko berete naše poročilo in našo spletno stran, se zavedajte, 30 odstotkov naših projektov ne navajamo zaradi očitnih razlogov. Potem pa Tamaš, eh, no, se že poznava sredstva za eh, z juga, torej eh, ni ravnovesja eh, med geografskim severom in geografskim jugom eh, Evropske unije. Eh, mi se trudimo, da bi eh, Eh, to eh, razumeli. Begunska kriza je menda eh, tako obremenila te države, da ne morejo prispevati sredstev za EED. Edina država, ki na jugu prispeva sredstva, je Španija. In tudi Cipr nam v zadnjem času daje prispevke. Torej, tu so neki prvi začetki, je pa treba pa vložiti še bistveno več eh, dela eh, in prispevki za proračun EED-ja eh, e morajo biti bolj uravnoveženi. Gospodu Venti sem še odgovoril glede trajnosti lasništva. Mislim, da je odgovor bil dovolj širok. Rebeka Harms, prav imate pri EED-ju verjamemo, da ne moramo se boriti proti propagandi z drugo propagando. Če se želimo boriti toksičnim medijem, moramo vzpostaviti pluralistične, neodvisne eh, medijske sisteme v vseh teh državah. Kaj pa dela proti nam? Eh, ne zgolj ruska eh, propaganda, eh, temveč tudi lokalne situacije. Naprimer, oligarhizacija medijev, eh, ni pravih neodvisnih medijev, eh, včasih tudi tržne sile na določenem področju ne delujejo eh, in podpora EU neodvisnim medijem je ključnega pomena, kajti mi se ne moremo zanašati na tržne sile v teh državah. Eh, angažma ne sme biti kratek tri leta, temveč eh, deset let in več. In isto sliko imamo na Zahodnem Balkanu. Eh, tu je veliko dela. Treba je zaščititi svobodo govora, okolja, svobodo medijev. Treba je storiti bistveno več kot to, kar predvedeva vsega. EED. Eh, potrebno je eh, po EED-ju zagotoviti podporo večjih programov. In na koncu, hvala lepa, Elmar, hvala lepa eh, predsedujoči, zato da ste povedali nekaj besed, v zvezi z našo peto obletnico obstoja, da ste nam čestitali. Torej, mi se trudimo, da bi postali kar se da hitri, eh, operativni zaradi eh, vašega predsedovanja in eh, dobre ekipe je EED uspešen, vendar pomembno je eh, zbiranje denarja za zagotavljanje eh, stabilnosti v prihodnje. Hvala lepa. Janoski, para... Eh, hvala, gospod Pomjanovski. Za zaključek bi še povedal, da bo 27. junija v Evropskem parlamentu konferenca in sicer eh, zaradi eh, na temo pet letne obletnice evropske ustanove. Sedaj pa kar nadaljujemo za izmenjavo mnenj s črnogorskim namestnikom ministrskega predsednika in ministrom za pravosodje. Dear colleagues, uh, we shall now resume the eh, Dragi eh, kolegice, kolegi, nadaljujemo za našim uh, srečanjem in uh, prosim tiste, ki zapuščate sobo, da to naredite čim tišje. Na dnevnem redu imamo izmenjavo mnen z gospodom Zoranom Pažinom, uh, črnogorskim namestnikom ministrskega predsednika in ministrom za pravosodje. Uh, prisrčno dobrodošli, gospod uh, Pažin. In dovolite, da povem, eh, da je tu še veleposlanik Bojan Šarkašič. Eh, dobrodošli tudi eh, gospa Vesna Medenica, predsednica Vrhovnega sodišča Črne gore. In sicer si Črna gora prizadeva, da bi postala polnopravna članica Evropske unije. In sicer ste pravzaprav že dosegli prvi cilj s tem, ko ste se lani pridružili NATO. Eh, ko sledimo zahodno-balkanski eh, strategiji, vrhove Sofiji eh, in vse oči so oprte na Horizon 2025-2025. Gre pravzaprav za nekakšen maraton oziroma proces, ki je časovno opredeljen. In sicer gre za eh, proces, eh, ki pa eh, sega še nekoliko dlje kot samo legalistična povezava. Kaj ti to pomeni spremembo tako za bodoče člane, kot tudi za celotno EU. Evropski parlament bo poslal delegacijo v Črnogoro Eh, in sicer, eh, da bo navzoča na predsedniških volitvah 15. Eh, aprila in kolega Kastaldo bo vodil to delegacijo. Gospod Pažin, ehm, in sicer vas prosim, da storite vse, da bo Črna Gora ustrezno napredovala, da se bo lahko pridružila Evropski uniji. Ja. Spoštovani poslanec. Spoštovani um, predsedujoči, spoštovani člani odbora, dame in gospodje. Na začetku naj se zahvalim v imenu vlade Črne Gore in v svoje osebno ime za to priložnost, da spregovorim na uh, seji odbora zuna, za zunanje zadeve Evropskega parlamenta. Izredno čas mi je tudi dobra priložnost, da ob tej prezentaciji rezultatov. Uh, Črne Gore in odprti razpravi z vami pridemo do določenih zaključkov, ki bodo pripomogli k nadaljemu priključevanju Evropski uniji Črne Gore. Eh, zunanje eh, prioritete Črne Gore so jasne članstvo v NATO, članstvo v EU in dobri medsosedski odnosi. Do sedaj smo eh, pokazali, da smo pripravljeni odzvati se na vse izzive, ki se nam najdejo na poti pri različevanju teh ciljev. Članstvo v NATO eh, je bilo posejano z preprekami, vendar z podporo naših partnerjev smo se uspeli odpreti poskušom destabilizacije v naši državi. Eden od takih poskusov je bil načrt tudi za uh, destabilizacijo v dnevu volitev in trenutno poteka sodni proces. Uh, v tej zadevi. Tudi članstvo Evropske unije je naš strateški cilj. V tem kontekstu dovolite, da pozitivno se ozrem na strategijo Evropske komisije za Zahodni Balkan. Črna Gora poziv, pozdravlja to strategijo kot spodbudo celi regiji za evropsko perspektivo. Čeprav pozdravljamo definiranje eh, indikativnih časovnih okvirov, po našem mnenju je najpomembnejše same sporočilo strategije in sicer, da je širitvena politika živa. Eh, posebej podpiramo eh, strategijo, ki pravi, da je strateška unija. Eh, strategija eh, temelji na individualnih ocenah napredka. V odnosima sa susjedima? V odnosih z eh, Evropsko unijo delimo enake vrednote. Sosedem na Kosovo smo ponudili podporo in omogočili razmejitev med dvema država na enak način, bomo postopali tudi v drugih uh, od, sosedskih uh, odnosih, kjer ne vidimo problemov. Naša regionalna usmerjenost uh, je dejstvo in zaradi tega vam predstavljam eno od pobud Črne Gore. To je pa vzpostavljanje eh, Mednarodnega inštituta za vzdržnostne tehnologije na eh, Zahodnem Balkanu z eh, posebnim povdarkom na terapije za zdravljenje raka podpis eh, memoranduma eh, za strani držav eh, članic sodelujočih se predvideva na vrhu EU Zahodni Balkan 17. maja 2018 v Sofiji. Dame in gospodje, ključni razvojni cilji Črne Gore so stabilizacija in rast gospodarstva ter polna predanost Evropski agendi ko gre za 2017. E, leto, je rast BDP-ja bila čez 4 odstotke. Cilj je javni dolg do leta 2020 pripeljati pod 60 odstotkov BDP-ja ko gre eh, za pogajalski proces, je eh, do sedaj odprtih 30 poglavi, v katerih eh, se pogajamo z Evropsko unijo. Tri poglavja so že začasno zaprta in izpolnjujemo eh, zahteve v 20. in 24. poglavju, 23. in 24. Mislim, no, da je ta eh, leto odločilno za Črnogoro in eh, celotno regijo. Mnenja smo, da bomo v času bolgarskega predsedovanja začeli z pogajanji tudi v preostalih treh poglavjih in tako zaokrožili proces. Seveda je pa seveda veliko več odvisno od dinamike odločanja v Evropski uniji, zato upamo, da bo ta proces potekal v obojestransko zadovoljstvo. Obča, istočasno pričakujemo, da bomo uspeli zapreti pogajanja pri nekaterih odprtih poglavjih, kot so poglavje 7 in 10. Če eh, letos z večjim entuzijazmom z strani Evropske unije in z reformi rezultati na strani Črne gore eh, začnemo proces odpiranja preostalih poglavi in zapiranja posameznih drugih poglavi, lahko pričakujemo, da bo eh, entuzijazem ostal na zahtevanem nivoju. Vsetno sem pripričan, da je to mogoče, še posebej je to pomembno za eh, področja eh, vladavine prava, kjer je treba dati nov pristop zlasti pri zapiranju poglavi v letu poglavi 23 in 24. Upam, da bomo dosegli končne rezultate ki uh, bodo podprli naše pričakovanja, za kar pa potrebujemo podporo vseh evropskih inštitucij in držav članic. Spoštovane dame in gospodje, upoštevaje dejstvo, da obstaja različno videnje napredka uh, Črne gore, še zlasti na področju vladavine prava. Naj vam podam nekaj eh, konkretnih eh, podatkov in seveda odprt sem poznaje tudi za dodatne informacije. Lahko smo zadovoljni z dosedanjih rezultatih eh, v, za borbo proti organiziranem kriminalu in korupciji, še zlasti na najvišji ravni. Tem ne govori le drža, eh, vlada Črne gore, ampak rezultati so vidni tudi pri ugotovitvah Evropske komisije. Vem, da je ključnega pomena eh, doseči eh, trajnost obstoječega ravnovesja, ampak prepričan sem, da eh, obstoječ pravno-institucionalni okvir bo prinesel nove rezultate. Eh, imamo nabor pravosodnih in organizacijskih zakonov, ki so zaokrožili eh, regularizacijo ehm, pravosodnega sistema, ki se je začela leta 2013. Letos eh, zapiramo tudi druga področja. Izbrali, prvi se izbirajo ehm, državni tožilci in sodniki ehm, na povečuje se njihova disciplinska odgovornost in napredovanje se dodeljuje le na osnovi eh, delovnih rezultatov. Vzpostavljali smo gospodarsko eh, sodišče in posebno je dodelili pristojnost za eh, korupcijo in organiziran kriminal. Zmanjšala se je trajanje Eh, sodnih postopkov in zmanjšalo se je število zadev, pri katerih sojenje traja več kot tri leta. Naj omenim tudi Agencijo za preprečevanje eh, korupcije od začetka njenega dela od januarja 2016 na osnovi mnen in odločitev. 127 eh, javnih uslužbencev je podalo svoj odstop, ko gre za premoženje in prihodke, eh, smo eh, preverili različne eh, postavke in odkrili kršitve zakona v 88 primerih. Naj izpostavim tudi delo tužilstva od januarja 2020. Do januarja 2016 v specialnem državnem tožilstvu imamo uh, 1116 eh, eh, predmetov in veliko število jih je že zaključenih. Boj proti korupciji le leta 2017 so začete preiskave proti 76 fizičnim osebam in 17 eh, pravnim osebam. Obtožnice pa so bile. Um, Eh, sprejete za 18 eh, oseb. Eh, sodne odločitve so bile sprejete za 24 oseb, 13 jih je bilo obsojenih, 4, 9 oproščenih in 2 zavrnjena. Torej, v primerih korupcije smo dve osebi za obsodili na kazensko kazen, eh, zaporno kazen. In v, začeli smo tudi preiskavo proti 68 uh, eh, osebam, proti 52 so uh, uh, izrečene uh, obtožnice, 19 je bilo obsojenih in dosegli smo tudi rezultate na drugih področjih. Kot vidimo, da so posebej sugestije Evropske komisije bile usmerjene na eh, izboljšanje finančnih eh, preiskav. Naj vas informiram, da so v letu 2017 finančni um, preiskave začele uh, v primeru organiziranega kriminala in korupcije proti 116 uh, osebam, uh, fizičnim osebam in 14, 14 pravnim osebam. V uh, Podgorici na višjem tužilstvu so. Um, sprejeli eh, odločitve za prepoved razpolaganja z premoženjem v več kot desetih primerjih in gre za več kot deset tisoč kvadratov poslovnih in, stambel, eh, in stanovanskih prostorov in zemljiš. Lahko se pohvalimo tudi z rezultati za trajno oduzeto premoženje, ker imamo trajno oduzetih več stanovanskih objektov in um, več eh, tisoč kvadratov zemljišč. Ne želim uh, vas preveč obremenjevati, vendar se mi je zdelo pomembno, da vam sporočim eh, jasno mnenje, eh, črnogorske mnenje o četrtem stoletju stebru oblasti, to pa so mediji. E, absolutno podpiramo svobodo e, izražanja in objektivno informiranje javnosti ter seveda e, obsojamo kakršnokoli umešavanje v uredniško politiko medijev. Večkrat do sedaj sem povedal, da vsak napad na predstavnike medijev ali njihovo premoženje predstavlja napad na demokracijo. V vsakem primeru sem seveda odprt za. Uh razpravo na to temo, če vas leta zanima. Ehm, kolegice in kolegi, naj na koncu eh, izrazim pripričanje, da bo rezolucija vašega parlamenta upoštevala napredek ehm, v Črni gori in da bo dala dodatno pobudo za eno najuspešnejših politik Evropske unije, to je Evropska širitev. Ehm, najlepše hvala in stojim vam na razpolago za vsa odgovore vprašanja. Mr. Deputy Prime Minister, thank you for your presentation and the... Eh, gospod namestnik eh, premijeja, hvala lepa za vašo predstavitev. Očitno ste na pravi poti. Sedaj pa bomo imeli dialog s poslanci in poslankami v eh, parlamentu. Najprej Charles Tenok, ki je stalni poročevalec AFETA za Črnogoro. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobrodošli. Srečali smo se v Podgorici. Hvala lepa za vašo predstavitev. Očitno uh, ste povedali prave stvari in Črna Gora dela prave stvari, očitno dela prioritete na področju sodstva, uh, pravne države, investicij, uh, eh, uh, potem boju proti korupciji. Uh, pomembna je vloga tudi uh, ministra ministrstva za pravosodje eh, in vaša kot ministar. Eh, in eh, jaz bom čez čas tudi pripravil svoje lastna, las, zadnje poročilo o Črni gori, vendar na zadnjem obisku sem videl, da ste na pravi poti, ste vodilni kandidat za članstvo v EU. Eh, predsednik komisije Juncker je bil tudi pred kratkim na obisku eh, v državah eh, z Hodnega Balkana. Komisija je predtem obnovila svojo obnovljeno strategijo. To je kontroverzen dokument, vendar njegov obisk ocenjujem pozitivno, očitno je imel kar eh, vrsto sestankov z vami in drugimi člani vlade. Eh, gospod podpredsednik eh, vlade, mi se že veselimo aprilskih predsedniških volitev. Očitno bosta dva kandidata in več, med njimi tudi Đukanović. Eh, parlament bo tudi poslal eh, opazovalno misijo. Eh, verjetno bo to Fabio Massimo Cristaldo, naš kolega v odboru. Naslednje vprašanje, ki nas skrbi, je svoboda medijev in vem, da je še nekaj sodnih procesov, naprimer proti dvema ruskima državama. Uljanoma. To je zelo eh, relevanten proces. Eh, gre za Ehm, primere umorov. To je treba videti tudi v kontekstu dogodkov v Združenem kraljestvu pred kratkim. Tu je treba videti usporednice. Gre za eh, poskuse umorov eh, in celo vrsto kriminalnih dejanj na ozemlju druge države. Potem uh, uh, Milan Knežević je zaprt. Uh, Srečal sem ga, vendar bil je zelo neuljuden in eh, tako mi sedaj pravzaprav niti ni žal, če se mora soočiti s pravico. No, veselim se že tega, da bom pripravil še eno eh, poročilo skupaj s tem odborom in o tem se bo govorilo na plenarnem zasedanju v teku tega leta. Hvala lepa, gospod Enok, sedaj pa gospod Peter Le. Vljoči, gospod podpredsednik vlade, eh, ekscelenca, vesel sem, da se zdaj vidimo zopet v Bruslju. Imel sem čast eh, obiskati eh, vašo državo nekajkrat v zadnjem času in vsakič sem bil vesel napredka. To ni kompliment, to je realnost in zato me ne čudi, da ima Črna gora tak status v pristopnem procesu. E, ne vidim potrebe, da bi potem, ko ste vi izčrpno obdelali bistvene elemente pristopnega procesa, da komentiram enega za drugim. Črna gora ve, kaj je njen izziv, e, enako je z Evropsko zvezo, tako da mislim, da je bistveno, da se strinjamo v dvojem, da je e, nova strategija za Zahodni Balkan prinesla nov moment da je treba to izkoristiti in strinjam se z vami gospod podpredsednik vlade da je bistveno da je proces živ da ne zastane da, da ne pridemo eh, v, v, v, v počasno stanje in v tem smislu eh, sem prepričan da si oboji želimo da bi že vrh v sofiji pomenil dodano vrednost V tem smislu moram izraziti eh, posebno veselje in priznanje eh, kot vodja delovne skupine za boj proti raku v Evropskem parlamentu, da ste prišli s to eh, pomembno v zdravju usmerjeno pobudo z Onkološkim inštitutom za jugovzhodno Evropo. Torej, čakamo na pravo sporočilo iz Sofije in seveda na uspešen, na uspešen projekt. Tako da jaz eh, mislim, da lahko s tem zaključim. Želim eh, Črni Gori, da eh, se po volitvah še z večjo dinamiko napreduje v pristopnem procesu k polnemu članstvu. Hvala. Thank you, Mr. Peterle. Now Hvala lepa, gospod Peterle. Sedaj pa naš kolega Picula. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod eh, podpredsednik eh, vlade, gospod veleposlanik. Lepo vas je videti tu v parlamentu. Vaša predstavitev pri meni ni sprožila veliko. Eh, vprašanj, vendar sedaj bom nekoliko na glas razmišljal o kontekstu, v katerem se nahaja Črna Gora. Tu gre torej za to zgodbo o napovedani bodoči širitvi EU. Prav gotovo ni nobenega dvoma, da se Evropska unija dan danes eh, Eh, sooča s sinhronizacijo kriz eh, tako na zonanjih mejah kot na področju notranjega delovanja. In eh, taka Evropska unija potrebuje dobre novice, potrebuje dokaze, da je v stanju reševati velike težave na naši celini in sicer v prvo, prvi polovici tega našega stoletja, kot je bila tudi sposobna to storiti v drugi polovici prejšnjega stoletja. In Eh, Črna gora mora videti svoje priložnosti eh, in reševati mora svoje notranje eh, probleme in na ta način dajati nam vsem argumente, ki se zauzemamo za širitev EU. Balkan ne sme biti prostor ki bi spodbujal skrbi v EU. Po finančni, begunski in drugih eh, krizah eh, Evropska unija ne potrebuje dodatnih kriz, eh, ki bi omajale notranje odnose. In mislim, da Črna Gora nima takih težav v pogajanjih s Bruslom, kot jih imajo druge države. Zahodnega Balkana. To lahko eh, podkrepim, saj sem jaz eh, eh, vodja skupine za odnose z Bosno in Hercegovino. Edino načelo, s katerim bodo nagradili prizadevanja držav, je načelo regate in ne konvoja. Eh, določene stvari ste tudi povedali, eh, prosim pa za preciznost. In sicer, kako je s kroničnimi polarizirajočimi odnosi med strankami v Črni gori? Ali so to lahko ovira? Parlament mora sprejemati resne strukturne zakone. Na ta način se bo uh, Eh, meril napredek in tudi jutri eh, članstvo. Torej, kmalo bodo predsedniške volitve. Jaz bom eh, prišel na opazovalno misijo v imenu parlamenta. Kako pravzaprav ocenjujete možnosti, da se bo Črna Gora izvlekla iz te situacije, ki lahko pritekne? vede do blokade, kako bo rešila svoje notranje politične težave. Hvala lepa. You, uh, uh, Hvala lepa, gospod Mesarič. You, uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod podpredsednik vlade, gospod uh, uh veleposlanik. Dobrodošli na sestanko AFETA. Jaz sem vedno argumentiral v korist eh, širitve zlasti v smeru Zahodnega Balkana. Menimo, da mora Evropska unija spoštovati zavezo iz leta 2003 v Solunu in potrebna je nova širitvena strategija. E, torej obstaja razlog za optimizem, hkrati pa vemo, da je nastala škoda obstajajo določene stvari, ki jih moramo popraviti. Tu imamo dvosmerno ulico. E, nekaj mora storiti EU, nekaj mora storiti država, kandidatka, skupaj morata ukrepati. Rad bi omenil dve stvari, e, ki skrbita mojo skupino. Obe stvari sta pomembni, gre za dobro upravljanje in splošne vrednote Evropske unije. E, Eh, seveda vidimo, da ste marsikaj popravili, izboljšali, eh, vendar mi si želimo eh, izboljšanje dostopa do javnih informacij. Zlasti, naprimer, gre za informacije do javnih razpisov velikih infrastrukturnih projektov in Mi smo seveda zainteresirani tudi za eh, gradbene projekte v zaščitenih območjih in podobno. Eh, smiselno bi bilo, če bi eh, zagotovili večjo odprtost eh, in eh, zlasti za javne informacije. Eh, pozdravljam tudi, da ste odprli možnost, da govorite o vprašanjih eh, svobode medijev. Eh, mi seveda vemo, da je vlada Črne Gore zavezana eh, za vrednote eh, svobode medijev, eh, vendar zaskrbljeni smo zaradi napadov na novinarje, zastrahovanja, grožnje novinarjev. Ministr za pravosodje, vi imate nekaj instrumentov, v rokah. E, potem zaprite tudi e, zadevo Jovanovič. To je opraš, e, zadeva umora, ki se vleče že 14 let. To je zelo dolgo obdobje. In zaskrbljeni smo tudi zaradi situacije novinarjev, klevetanja in podobno torej prosim eh, za nekaj komentarjev v zvezi s temi vprašanji. Hvala lepa. Gospod Kastaldo. Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, hvala ministru, veleposlaniku, da sta prišla, da smo slišali v prvi vrsti ta hiter briefing o prizadevanjih, ki so bila izvedena v. Um, Črni gori, kot so že drugi rekli, ste v bistvu sedaj vodilni v procesu širitve in osebno mi je zelo všeč, da trenutno bolgarsko predsedstvo je ponovno uh, se osredotočilo na prihodnost centralnega oziroma zahodnega Balkana. Um, ki mora biti pravzaprav fokus eh, celotne Evropske unije. Upoštevamo vse napore na področju pravosodja, ki ste jih izpostavili, še zlasti boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Prvič sem lani bil v vaši državi na seminarju, ki ga je organizirala RASPA, torej um, šola za javno upravo v Črni gori in bila sem, bil sem tudi v, eh, z drugimi delegacijami držav iz Zahodnega Balkana. Moram, tako kot drugi kolegi, reči, da upamo, da, bo eh, se, da se bodo čimprej zaprla eh, še odprta pogajalska poglavja. In da bo to, upam, nekako spodbuda za druge države. Bolj specifično pa bi vas vprašal naslednje. E, mogoče bolj kot eh, opomba ali ugotovitev. Glede nekega problema, ki nam je skupaj, gre za um, tuje borce za bližnjega vzhoda, v tem primeru Sirije. Vemo, da je ta um, primer ta, da so taki primeri jasni tudi na um, Balkanu. Nimamo jasnih statistik, verjetno se to dogaja tudi v Črni gori. Ne gre le za teroristične napade, ampak tudi eh, verski ekstremizem, eh, druge teroristične napade in podobno. In to so problemi, ki si jih delimo. Um, um, ali nam lahko uh, poveste, kakšne ukrepe ste sprejeli v to smer, uh, kako ste se odločili pri tako imenovanih half policies, uh, kako ste to kazensko uredili, kakšne ukrepe sprejeli in kakšne imate postopke za uh, vključevanje tujih borcev v družbo to je pač eh, eh, fenomen, ki me zanima eh, na vašem območju. Ter upajmo, da bo ta politična klima taka, da boste v parlamentu našli pot, trenutno to ni preveč pozitivno, v smer reform, ampak upam, da bo boste eh, zelo kmalo postali član naše velike evropske družine. Petir. Hvala lepa. Gospa Petir, hvala lepa, gospod predsednik, gospod eh, podpredsednik vlade gospod ministr za pravosodje. Eh, mediji so sporočili eh, januarja eh, sporočilo o kršitvi pravic Hrvatov v Črni gori, v Buki Kotorski in Buko Kotorsko so hoteli vključiti v UNESCO v seznam kulturnih eh, eh, dobrin, eh, pri tem pa niso upoštevali, da gre tu za kulturno dediščino Hrvatov. To je del katoliške tradicije Boke Kotorske, je pod varstvom Kotorske škofije. Vse to ste spustili in niste konsultirali hrvaške strani strani. Črna Gora je država kandidatka za Evropsko unijo in to ni edina situacija, kjer prihaja do kršitve manjšinskih pravic, konkretno eh, pravic Hrvatov. Me, gospod podpredsednik vlade, zanima, ali Črna Gora razmišlja o tem, da bi skupaj eh, s Hrvaško mornarico iz Boke eh, Kotorske kandidirala za ta seznam in ali nameravate spremeniti odnos do hrvaške manjšine? Hvala lepa. Hvala. Zanima me, ali želi še kdo uh, besedo? Kolega Poštinaru. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod minister. Lani je prišlo do eh, zarote, do poskusa vojaškega udara. Eh, kaj nam lahko poveste danes? Eh, seveda ne, da bi pri tem razkrili tajne informacije. Kaj veste sedaj več v primerjavi s prvotnimi informacijami in kakšni so razlogi za ta teroristični napad? Drugič, kako Črnagora danes eh, gleda na neevropske akterje, ki želijo nastopati na Zahodnem Balkanu. Kakšen je vaš nasvet za EU, da se zmanjša tveganje? Hvala lepa. Torej, preprosta vprašanja za gospoda eh, Pažina. Prosim, eh, beseda je vaša. prije svega imam potrebu da... Hvala lepa. Sprva naj se zahvalim vsem spoštovanim kolegicam in kolegom, ki so pokazali interes za eh, napredovanje Črne gore na poti v Evropsko unijo. Pa seveda hvala tudi za zastavljene vprašanja. To je priložnost, da v odprtem dialogu odgovorim na vse vprašanja, ki vas zanimajo. Eh, gospod Penok. Zelo mi je žal, da je to vaše zadnje poročilo o Črni Gori, ker ste vi eh, svoje eh, delo kot poročevalec o Črno Goro opravljali zelo profesionalno, zelo mm, objektivno. Takega mnenja so vsi v Črni Gori. Torej, veliko ste prispevali k eh, pristopanju Črne Gore Evropski uniji. Ob tej priložnosti naj se vam za to opravljeno delo zahvalim kot izkušen parlamentarec ste jasno pokazali, da obstajajo določene kontroverzije, ko gre za strategijo širitve eh, Evropske unije. Naše stališče v vladi Črne Gore je, da se ne ukvarjamo z temi eh, kontroverzami, kajti v strategiji vidimo zelo jasno perspektivo Črne gore in sicer v smeri polnopravnega članstva v Evropski uniji. Eh, In ta prilika, eh, ki je najbolj odvisna od eh, demokratičnih inštitucij v Črni gori in odvisna tudi od eh, prispevka celovite družbe, kajti strinjamo se, da je integracija proces celotne družbe, ne samo državnega aparata. Ta perspektiva je popolnoma jasna. Eh, kajti eh, mi želimo reforme eh, kakovostno izvesti, tako da bi bili dober partner Evropski uniji. Nikakršnega dvoma ni, da bo to leto za nas leto izzivov in da bomo kot družba na to odgovorili za demokratsko zrelostjo, eh, kar želimo, da prepoznajo tudi naši partnerji v Evropski uniji. Tako kot ste rekli, na vrsti so volitve, predsedniške volitve, ki bodo 15. aprila in potem eh, tudi volitve v 12 eh, samoprav, torej v glavnih mestih in občinah v Črni Gori. Eh, ta demokratski trenutek. In to je pravzaprav praznik za vsako demokracijo. Volitve so ta praznik in eh, to bo dalo eh, odgovore na vprašanja, ki so še odprta na notranjem političnem prizorišču v Črni gori. Črna gora bo seveda še naprej v središču pozornosti. in eh, so tudi tisti, eh, ki nekako ne prepoznajo, da je po eh, e Črne gore proti severnoatlantskim integracijam in EU. Vendar pa pod Črne gore proti severnoatlantskim integracijam in EU pomeni pot v korist državljanov Črne gore kajti oni so izvorni nosilci suverenosti po ustavi, ustave Črne Gore imajo pravico, da suvereno izbirajo svojo pot, po kateri želijo, da se družba razvija. E, torej, zelo veliko izzivov je bilo pred tem današnjim trenutkom in mi smo na nje odgovorili z politično in demokratično zrelostjo, Naše inštitucije so prav tako dale odgovore na nekatere teh vprašanj, na nekatere teh vprašanj pa bo odgovorilo pravosodje, kajti še vedno je eh, v teku postopek, eh, ko gre za um, terorizem. Eh, gospod Petrle, hvala, ker ste prepoznali napredek Črne Gore, to nam zelo veliko pomeni, zlasti, ko to prihaja iz bližnje in prijateljske države, kot je to Slovenija. Eh, bodite prepričani, da bo ta napredek stalen in kontinuiran. Slišali ste, da imamo to leto namen in ambicijo, da odpremo tudi preostala poglavja pogajanj za Evropsko unijo in nekatera poglavja pa želimo zapreti. Zelo jasno je in tu ni nikakršne dileme, da pot pravzaprav nakazujejo eh, pogajanja v 23. in 24. poglavju. In rekli ste, popolnoma pravilno, da je boj proti korupciji en glavnih tokov na tej poti Črne gore proti Evropi. Inštitucije, ki so zadolžene za e, preventivni in represivni boj z oper korupcijo, kažejo ustrezno zrelost, razpolagajo za ustreznimi kapacitetami, seveda obstaja tudi še veliko možnosti, da se to delo še izboljša ampak popolnoma naravno in s tem se boste strinjali, da ko ustanavljate nove institucije, da je pač potreben določen čas, da dajo svoj poln prispevek eh, družbi na tem področju in prepričan sem, da bo do tega prispevka prišlo eh, v bližnem obdobju. Hvala tudi za to, ker ste prepoznali naša prizadevanja, eh, ki zadevajo regionalni pristop določenim tehnologijem in omenili ste tudi vrh v Sofiji in eh, tam bo še več govora o tem. Hvala, gospod Picula, ker ste boste na zelo jas način prepoznali to, kar je bistvo zunanje politike Črne gore, ko gre za odnose med Črnogoro in Evropsko unijo. In to je zlasti to, da je naša želja, da Črnagora da svoj eh, prispevek stabilnosti Evropske unije. Članstvo Črnegore v Evropski eh, uniji naj predstavlja korak več pri razvijanju evropske stabilnosti in nikakor ne da država, ki je locirana na neuralgičnem zgodovinskem kraju jugovzhodne Evrope, da bi to pripeljalo do nestabilnosti. Hvala, da ste prepoznali tudi, da Črnagora nima tovrstnih odprtih eh, vprašanj in sam svoje strani pa želim še dodati, da smo zelo ponosni, eh, da to doživljamo kot naš velik eh, politični kapital in sicer v mračnih 90-ih letih eh, na Zahodnem Balkanu. Črna Gora ni imela medetničnih sporov, ni imela eh, medverskega nerazumevanja in uspelo nam je tudi ohraniti državljanski mir. In zato je danes Črna Gora država, ki ima dobre odnose z vsemi državami v regiji in mislim, da kot taka lahko da svoj prispevek in da pomaga tudi drugim prijateljskim državam te regije, da rešujejo svoje probleme, eh, ki obstajajo obstajajo. E, skratka, celoten Zapadni Balkan ima ambicijo, da e, se pridruži Evropski uniji in zelo jasno smo slišali v preteklih dneh in sicer strani gospoda Junkrarja in gospoda Hana, da je potrebno reševati vprašanja, ki obstajajo kot odprta vprašanja med e, državami članicami. Prav tako lahko imate prav, ko pravite, eh, da visoko polarizirani odnosi med političnimi strankami v Črni gori nekako predstavljajo tudi neko omejitev. Eh, sam bi rekel, da gre za omejitev v kulturi dialoga, ki je na nek način ogrožena eh, v preteklem letu med drugim tudi zaradi eh, bojkota opozicijskih strank v parlamentu in eh, zaradi neprimerne retorike, eh, ki je prisotna na javni sceni. In posebno tu prispeva politična stranka, ki je bila zelo ostro proti to vrstni poti Črne gore kot so severnoatlantske integracije. Eh, zelo jasno bi rad tudi povedal, da bo odgovor na vsa ta vprašanja in eh, to bo tudi eh, način umiritve teh napetosti dan na predsedniških volitvah in da bo to ta odgovor dali državljani. Eh, to so zelo pomembne volitve, kajti Črnagora bo dobila šefa države, eh, potem pa bodo sledili še, še, sledili še volitve v 12 samopravnih enotah. In eh, tu bomo videli, kakšno je dejansko stališče Vox Populi, Vox Dej, kako dejansko razmišljajo državljani. In to bo zavezujoče za vse in potem pričakujem, da bo prišlo do pomiritve teh napetosti, teh polarizacij in da se bomo vsi resno in bolj energično eh, usmerili eh, k temu, kar je naš skupni interes. In to je dinamičen družbeno-ekonomski razvoj Črne gore. Gospodin Mezarič gospod Lezarič je govoril o zelo pomembnem vidiku in eh, ta vidik je pravzaprav eden primarnih atributov demokracije. Eh, to je pravico, pravica do eh, svobodne informiranosti. In zelo zanimivo je gledati, kako se je to pravo razvijalo v Evropi. Kot pravnik zastopam stališče, da je eh, to vrstno pravo integralni del svobode do informiranja in izražanja kajti izraziti svoje demokratično stališče, izkazati svoje mišljenje, to lahko samo tisti državljan, ki ima eh, dostop do informacij. Kajti, če tega ni obstaja ovira pri razvoju demokracije, je pa tudi zanimivo, da samo Evropsko eh, sodišče za človekov vrice v Štrasburu, eh, da je dolgo časa vklivalo, eh, da eh, na ta način obravnava to eh, pravo. Eh, pred nekaj leti, je tudi Evropsko sodišče v Štrasburu eh, pravozdalo to pravico do svobodnega dostopa do informacij eh, kot eh, v smislu desetega člena Evropske konvencije. Seveda je poseben javni interes, da so državljanom dostopne informacije o velikih projektih, o velikih investicijah. Na to opozarjate tudi vi. Prav tako mora biti interes vsakega posameznika, da ima dostop do ekoloških vprašanj, do informacij, eh, tovrstnih informacij. In eh, tu eh, seveda močno stavimo na svobodo izražanja, tako kot ste tudi sami to povedali najpomembnejši vidik svobode izražanja za demokratično družbo pa je svoboda medijev. In rekel sem že, vsak napad na medije z zastraševanjem, tako kot ste to omenili, ali pa napad na osebnost novinarja ali e, posest medijev, da je to nedvomno napad na demokracijo kot tako. E, kot nov prispevek vlade Kar zadeva to vprašanje, vas želim obvestiti, da smo oblikovali komisijo, eh, ki jo sestavljajo sami predstavniki novinarskega poklica. In naloga te komisije je, da razišče nasilje nad novinarji v dosedanjih primerjih oziroma ravnanje državnih eh, inštitucij v teh primerjih. In gre za tudi kakovostni prispevek že v preteklosti na ta način, ko je eh, vlada sprejela vsa priporočila, ki jih je podala eh, ta komisija, ko je šlo za eh, vprašanje nasilja nad novinarji. Vlada je torej sprejela vse ta priporočila in pravzaprav izprejela ta, tudi javnost želi, da ta komisija nadaljuje svojim delom. Eh, in pričakujemo tudi povratne informacije za strani, naprimer, policije, eh, državnega tožilstva in Agencije za zaščito osebnih podatkov in za svobodno dostop do informacij o eh, tem, kar so bili pravzaprav sklepi vlade v tem delu. Jovanović, pa to je to. Naravno, ova istraživanja komisije se odnosi i... To, kar dela komisija, se nanaša tudi na primeru boja dovinarja Duška Jovanoviča. To je pravzaprav eden od elementov, eh, je tudi ravnanje državnih organov, potem, ko prišlo do tega tragičnega primera. Dakle, gospodin Kastel... Uh gospod Castaldo je pozdravil pristop Bolgarije, eh, ki je svoj interes eh, usmerila tudi v širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. No, mi raje rečemo temu eh, jugovzhodna Evropa. Tudi mi eh, pozdravljamo ta pristop in se zahvaljujemo bolgarskemu predsedstvu. Eh, da je to politiko širitve Evropske unije dvignila na ta nivo in lahko se strinjamo, da je to prav gotovo ena najuspešnejših politik Evropske unije. Da, također u fokusu vašeg interesa. Prav tako je v središču vašega eh, zanimanja vprašanje po eh, tujih bojevnikov, ki se vračajo z bojišč in vprašali ste, na kakšen način mi rešujemo ta problem. Naše prepričanje je, da je treba ta problem reševati multidisciplinarno, kajti ni eh, dovolj, če upoštevamo samo kazensko pravno dimenzijo, ta je seveda prisotna, Eh, mi smo spremenili naš kazanski zakonik, mi smo prepoznali eh, te eh, delovanje tujih borcev kot posebno kaznivo dejanje, ampak pravno normiranje samo pa seveda ne zadošča, no kot sem že rekel, je tu potreben multidisciplinarni pristop. To pa pomeni tudi ustrezno edukacijo, preventivo in dobro sodelovanje med državo in verskimi skupnosti za to, da bi preprečili radikalizacijo potencialnih tujih pojevnikov. Eh, potrebno je tudi sodelovanje med inštitucijami znotraj sistema in seveda je potrebno tudi mednarodno sodelovanje, kajti problem tujih borcev nikoli ni problem, eh, samo problem države, odkudar prihajajo ti borci, ampak je to eh, naš skupen problem. Gre za interaktivn pristop in to je nujno potrebno za to, da bi dosegli rezultate. Črna gora do sedaj ni prepoznana kot problem država, eh, kjer bi ta problem posebej eskaliral. Mi smo imeli dva primera pred eh, sodišči, eh, kjer so odločali o tujih borcih na tujih bojiščih. In potrebno pa je tudi preventivno delovati in se ne samo soočati za represijo, ki je pravzaprav posledica tega problema, nikoli pa problema vsebinsko ne rešuje. Če tudi lahko represija ima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 Vi ste upozorili na uh, kršenje pravic eh, manjšine v Boki, no dejansko se ne morem strinjati za vašo ugotovitvo državljani Boke, ki so uh, hrvaške narodnosti in tudi državljani hrvaške narodnosti nasploh v Črnigori so zelo spoštovani, zelo priznani. Uh, nacionalna stranka. Uh, hrvaške zajednice v, je v koaliciji, je v vladi. Uh, Črne gore imajo tudi predstavnike v parlamentu in tudi ministrico v vladi in eh, temu prav gotovo ne bi bilo tako, eh, če eh, bi se Hrvaška nacionalna skupnost kakor, počutila kakorkoli ogrožena v Črni gori. Zelo smo se zauzemali za to, da se tudi Hrvaška narodna skupnost, tako kot se druge narodne skupnosti v Črni gori, dobro počutijo v Črni gori tako kot eh, v svoji državi. Črna Gora je po eh, ustavi država državljanov in ne narodov in vprašanje, ki ga odpirate, se nanaša tudi na kandidaturo eh, Mornarice iz Boke kot kulturno-zgodovinskega nasledstva, kar naj bi prepoznal tudi UNESCO. To je pravzaprav prav pot, ki naj bi povezala vse državljane v Črni gori, zlasti tiste, ki imajo posebno mesto v Boki, tako kot je to Hrvaška narodnostna skupnost. Vendar pa bi vam rad tudi povedal, da je pristop vlade Črne gore v skladu za ustavo Črne gore da je vsako kulturno dobro v Črni gori kulturno dobro vseh državljanov v Črni gori, ne glede na to, za katero narodno so skupnost gre. In edino, od česar ne želimo odstopiti, je prav ta ustavno-pravni značaj Črne gore, da je Črna gora država državljanov. E, če primerjate Črnogoro z državami v regiji, vidite, e, da je ustroj teh držav tak, da so definirane kot države narodnostnih skupnosti. Črnagora pa je postavi definirana kot država vseh njenih državljanov. Eh, ta pristop, ki ga imate, je seveda legitimen, eh, če eh, menite, da no, Hrvačka je seveda prijateljska država eh, in zato je lahko tudi pobudnica eh, inicijative k UNESCO. Eh, o tem bo, se bomo pogovarjali tudi z predstavniki Hrvaške narodnostne skupnosti v Črni gori. Seveda pa tudi vem, da obstaja ustrezna komunikacija tudi z kulturnim ministrstvom Hrvaške in tudi z ministrstvom Hrvaške za zunanje zadeve. In še za zaključek, gospod Boštinaru je postavil vprašanje, ki se nanaša na ozadje oziroma razloge, ki so bili prisotni v primeru Eh, ko se govori uh, o poskušanih terorističnih dejanjih. Vedno sem zelo previden, ko uh, se govori o sodnih podstopkih, ki so v teku, uh, kajti pravosodne inštitucije morajo dati odgovore na to. Uh, tisto, o čemer pa v vladi ne dvomimo, pa je to, da je šlo uh, tudi za nedostojno omešavanje tuje sile v ta vprašanja. Uh, Razlogi, ki so bili prisotni, pa so predvsem ti, da se prepreči vstop Črne gore v NATO. Eh, kaj ti ta sila je to prepoznala eh, kot eh, oviranje njihovih nacionalnih interesov, kar pa nikakor ni temu tako, kaj ti Črna gora želi imeti dobro odnose z vsemi, tudi za to države, vendar pa nihče razen državljanov Črne gore ne bo odločal o bodočnosti Črne gore. Hvala. Hvala lepa, gospod podpredsednik vlade, za to odprto razpravo. Veselimo se bodočega sodelovanja z vami. Imeli bomo kratek premor, dveh minut. Komisar Han je že tukaj. In naslednja točka na dnevnem redu je eh, dialog z eh, eh, komisarjem Hanom